Dobro dan, spoštovani kolegi. Mislim, da je čas, da začnemo. Uprostite, zamenjati smo morali sejno dvorano, ampak eh, mislim, da je odbor Envi mm, nekoliko zavlekel svoje zasedanje. Jaz upamo, da bo tole najkrajši sestanek tega Eh, predsedovanja mojega osebnega. Upam, da bomo zelo hitro opravili vse proceduralne zadeve. Naj pa samo uh, preverim, ali imate vsi glasovalne kartice. Če je kdo nima, je tu uh, z nami tudi predstavnik sekretarjata, zato da vam uh, jo lahko zagotovim. Imate vsi kartice prav. Potem pa zdaj začnimo tudi uradno s to uh, ustanovno sejo za m, mm, predsedstvo eh, tega odbora in pa za štiri podpredsednike v skladu s poslovnikom. Najprej bomo glasovali za predsednika, potem pa še za podpredsednike po vrsti. Nekaj članov je, ki jih nadomeščajo nadomestni člani, kakorkoli pa že v skladu eh, s poslovnikom, nimi treba verjetno tega posebej. Eh, naznanjati zdaj, kdo je tu. Evelyn Gerab nadomešča Richarda Corbeta in Ol Christensen na mesto Aklara Aguilere eh, iz eh, stranke socialistov, potem Jan Mol nadomešča gospoda Kanjete. To je pa vse, mislim, tri je, eh, so nadomestni člani danes tu. Je vse v redu? še za GUE, nimam uh, tu sicer napisano. Očitno imamo nadomestnega člana tudi za GUE, prav, če ste sporočili prav, nič hudega. Uh, dosegli smo sklepčnost, zato mislim, da lahko kar nadaljujemo uh, z glasovanjem o kandi za kandidate. Najprej je treba preveriti, če imamo kakšnega kandidata za predsednika odbora. Eh, ljudska stranka. Izvolite, gospod Kupi. Ja. Danke, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, Gabriel Mato. Je zelo dobro vodil ta odbor v prejšnjem sklicu. So koordinator je, uh, sem v naši frakciji in zato uh, predlagam Alena Kadeka za predsednika odbora za ribištvo. imamo še kak drug predlog ni proti predloga prav potem pa lahko glasujemo za predsedstva za predsednika kandidat je gospod Kadek seveda če sprejme eh, kandidaturo počasi lepo korak za korakom najprej Naj povem, da je bila izražena eh, volja in je član tega odbora. Je pa treba ga zdaj eh, njega vprašati, če sprejme to eh, kandidaturo, to imenovanje, gospod Kadek. Se strinjam, gospod predsednik, hvala. Torej, gospod Kadek sprejema to kandidaturo, jaz tudi, zato mislim, da zdaj lahko kar takoj glasujemo, če nimate nobenega drugega kandidata mislim, da lahko uh, kar uh, imenujemo predsednika, če se vsi strinjamo, se strinjamo, da imenujemo gospoda Kadega za predsednika, potem pa mislim, da si zasluži aplauz. Pues, senor Kadek. Gospod Kadek, uh, z veseljem vam prepuščam predsedovanje in vse preostalo na dnevnem redu. Deseándole lógicamente toda la suerte del mundo. Zaželim vam pa tudi vso srečo tega sveta. Muy bien, ¿eh? Pa tu, a dobro. Eh bien, d'abord, je voudrais vous remercier de la confiance que. Najprej naj se vam zahvalim za zaupanje, ki ste mi ga naklonili in eh, potrudil se bom, da bom upravičil vaše zaupanje in da boste zadovoljni z izidom svojega glasovanja. Torej še enkrat prisrčna hvala. Nadaljevali bomo kar takoj eh, z nadaljevanjem volitev, najprej podpredsednik. Kot prvo, da ne bom naredil kakšne neumnosti, preverimo. Gospod predsednik, pozabili ste svojo kartico. Hvala lepa. Najprej. In naj povem, da imamo kandidatko iz Belarvini, ampak se opravičujem. Najprej moram začeti kar formalno. Vprašam torej, ali obstaja kak kandidat. No, najprej naj povem v imenu uh, skupine Guje z veseljem uh, najavljam kandidaturo in predlagam Izabelo Lovin. Izabela, ali sprejemaš? Da, z največjim veseljem sprejemam to kandidaturo. Ali je še kak kandidat? Jih ni? No, potem, potem predlagam, da izberemo Izabelo Lovin kot prvo podpredsednico. Ker vjen me rejoindre, ali ima marto?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 Hvala lepa imenu ljudske stranke. Predlagam gospoda Valenco. Mislim, da Poljanca Valenco vsi dobro poznate. V preteklih petih letih je sodeloval tu kot podpredsednik. Gospod Valenco torej predlaga eh, ljudska stranka za drugo podpredsedniško mesto. Je til dotr kandidat? Še kak kandidat ali kandidatka? In njo napa, že v propozdon. Nih. In sedaj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 s'agissant de nous en arrivons à la troisième vice No in sedaj smo že pri tretjem podpredsedniškem mestu. Ali imamo kandidata? President. Imamo kandidata. Mr. Chairman, on behalf of the EFDD. Uh, eh, v imenu naše skupine bi rad predlagal Marka Fronteja. Je tu drugi kandidat? Si, gracias, gracias. Dobro, hvala lepa, gospod predsednik, v imenu ljudske stranke. V imenu ljudske stranke predlagam gospoda Kuna. Ok, nous avons donc deux candidats. Bon, normalement... Tokrat imamo dva kandidata in ponavadi Uh, nimamo predvidenih razprav v tem ustanovnem sklicu, ampak če bi se kdo rad izrazil in kaj povedal z omejitvijo ene minute, potem lahko. Hvala lepa, gospod predsednik, čestitam vsem izvoljenim in moram povedati, da zelo cenim to nalogo, ki ste mi jo zaupali kot eh, podpredsednica tega odbora. Potrudila se bom, da bom delovala čim eh, bolj eh, pošteno, konstruktivno z željo po čim boljšem sodelovanju z vsemi skupinami. In če že govorimo o samem biroju, mislim, da bi morali upoštevati pravila, ki izhajajo iz poslovnika, kadar gre za ustanavljanje odborov Evropskega parlamenta. Tukaj imamo v 15. odstavku, drugem odstavku, točno zapisano, kakšen je postopek in govori o tem, da je treba zagotoviti enakopravno zastopanost tako vseh političnih skupin kot tudi vseh držav članic. Mi smo, kot veste, vedno uporabljali deontov sistem za to, da smo zagotavljali ustrezno zastopanost držav članic in političnih vidikov, tako da mislim, da ni prav, da imamo tri predsedujoče iz skupine Evropske ljudske stranke. Eh, mislim, da smo imeli pred eno uro slab eh, zgled v eh, tem, ko je bil en predlagani kandidat iz EFDD preprosto zavržen in je na mesto njega nastopil kandidat iz Evropske ljudske stranke. Mislim, da moramo zastopati mnenja vseh evropskih državljanov in zato moramo imeti tudi zastopanost tistih, ki se kritično izražajo do eh, Evropske unije in tega parlamenta. Mislim, da moramo sprejemati tudi kritične vidike in da morajo biti tudi tisti, ki nas kritizirajo, zastopani, da vsakogar eh, pač upoštevamo tako kot eh, osebo, kot tudi. Eh, zastopnika svoje politične skupine. Mislim, da morate gospod Kul in gospoda Fronte uh, povedati svoje mnenje in razložiti svoj pristop in ne bomo tukaj razpravljati o tem, ali sta kompetentna ali ne. No, uh, Hvala lepa za to mnenje. Demokratično načelo moramo spoštovati, ne smemo pa razvijati predolge razprave na to temo. Torej, demokratično načelo se upošteva. O tem se morda lahko pozneje pogovarjamo, ampak sedaj predlagam, da glasujemo. Čisto preprosto in sicer elektronsko. Predlagam, da najprej glasujemo o gospodu Afronteju, ker je bil tudi prvi predlagani kandidat. Eh, na zeleni gumb boste pritisnili, če glasujete za gospoda Afronteja in na drugi gumb, torej rdeči gumb, pa če glasujete za gospoda Kuna. Ali bi radi, da najprej preizkusimo, ali ste že vsi pripravljeni, da tako glasujete? Je to v redu? Imate vsi svoje kartice? Torej, za gospoda Afronteja zelena barva in za gospoda Kuna rdeča barva. Uporabljamo torej demokratična pravila. Glasujmo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Hvala. quoi Alors, 11 voix pour monsieur Kuhn. 11 glasov za gospoda Kuna in 9 za gospoda Frontea. Oui, il faut revoter. Donc ça n'est pas une majorité absolue. To ni absolutna večina, torej bo treba ponovno glasovati. Ponovno glasujemo. Prosim, da še enkrat eh, glasujemo. Hvala naprej. Le vote est fermé. Konec glasovanja. Pour Kuhn, 9 pour... 12 za gospoda Kuna in 9 za gospoda Afronta. Torej je to naslednji podpredsednik odbora za ribištvo naj povem seveda, da bo gospod eh, Fronte kljub temu zelo aktivno sodeloval pri delu odbora za ribištvo. No, govorite o demokraciji, ampak demokracija v Angliji pomeni, da se ljudem dovoli, da spregovorijo in če se tega ne dovoli, mi to ni videti kot demokracija, temveč je vrsta evropska demokracija, ki sploh ni demokracija. No, upoštevamo, navadne običaje našega poslovanja ne bom odpiral razprave. Tudi to je tipično za Evropsko unijo. Nedemokratično, gospod. Gremo naprej, volimo četrtega podpredsednika ali podpredsednico ali imamo kandidata za četrto podpredsedniško mesto. Äh, Iskup skupine uh, socialistov predlagamo Renato Bjanko. Še kak kandidat? Il n'y en a pas. Je vous propose d'élire Madame Renata Brian. Gospa Renata Briano je torej kandidatka, prosim, da potrdimo njeno izvolitev. No, hvala lepa, sedaj smo v polnem sestavu. Naslednji sestanek bo 22. tega meseca, s sekretarjatom se bomo dogovorili o podrobnostih, ampak predlagam, če bo to možno, da začnemo sestankom ob 14. in ne ob 9. E, čisto preprosto zaradi tega, ker je 21. tukaj praznik, za tiste, ki tega ne veste. In lahko se zgodi, da bo marsikaj zaprto, da bo urnik drugačen. Torej, to je moj predlog. Say it is a travesty. All of sorry, these votes sorry, are sorry, a travesty. No, I don't care. You don't believe it. Torej, vi ne verjamete v demokracijo, torej tudi jaz ne bom upošteval vaših pravil. Adio. Želim vam eh, lep konec dneva. Donc, euh, s'agissant de la réunion. Glede tega uh, sestanka 22. ob 14. Ali pa sploh ne bomo imeli tega sestanka, ne vem. Torej, bomo se še organizirali. In obveščeni boste pravočasno po elektronski pošti o točnem začetku sestanka, eh, ki bo zagotovo 22. tega meseca. Uh, Najlepša hvala vsem, lepo se imejte in vidimo se naslednji teden.